dan v sprejem na naslednjem zasedanju, če nimate nobenih vprašanj, je to sprejeto, resolucije, ki so bile danes sprejete, bodo prav tako objavljene.